gospe in gospodje danes ponoči je umrl naš dolgoletni kolega Wilfried Martens. Rojen je bil leta 36, 19. aprila in bil je predsednik Evropske ljudske stranke. Kolega Martens je v, Nem v Belgiji imel dolgo politično kariero, imel je dolgo politično kariero tudi na evropski ravni in v Evropskem parlamentu. Gospod Martens je bil od leta 79 do leta 82 s kratko prekinitvijo premije Kraljevine Belgije. Kolega Martens je od leta 84 do leta 89 vodil Evropsko ljudsko stranko v Evropskem parlamentu. Bil je globoko prepričan evropejec celotno politično življenje je posvetil evropskim integracijam. Bil je izjemen predstavnik tistih, ki so izoblikovali Benelux. Benelux pa je del temeljnega procesa Evropske skupnosti. Njegovega prispevka ni mogoče dovolj oceniti. Bil je tudi globoko prepričan katolik sam je razumel socialne nauke katolicizma, zato je bil zelo viden predstavnik krščanskega gibanja v Evropi. Njegov glavni cilj je bil vedno, da bi po vojni države ločnice premagovale in da bi države ter narodi med seboj sodelovali čez meje. Od njega smo vedno dobili sporočilo, da je Evropa skupaj močna. Če bomo Evropo utemeljili na načelih strpnosti, demokracije in pripravljenosti, da poslušamo tudi drugega in da v pravicah drugega spoznamo pravice sebe, potem bo Evropa na pravi poti. Z Wilfredom Martensom kolegice in kolegi iz Evropske ljudske stranke izgubljajo zelo pomembnega voditelja. Bil je velik predstavnik Belgije, kraljevine Belgije in bil je tudi zelo velik evropejec. Lepo prosim, da mu posvetimo minuto moka. sie haben sich zu ehren von wilfried martens. hvala lepa. sehr geehrte kolleginnen und kollegen kolegice in kolegi v veliko veselje in v čast gospe in gospodje mi je da vam lahko sporočim da je konferenca